danes dobro deluje in eh, seveda bi bilo do, dobro še bolje vključiti Evropski parlament v to. Hvala lepa, gospod eh, komisar, si smo zaključili razpravo, jutri bomo nadaljevali ob 9. Eh, do 13.30. Dnevni red je na spletni strani.